Good morning, everybody. Good morning, dear colleagues. Dobro jutro vsi skupaj. Glede na to, da je naš urnik zelo natrpan in da imamo le mali časa za prvo zanimivo točko na dnevnem redu, predlagam, da kar takoj začnemo. Vidim, da ste vsi člani odbora, tisti, ki morate biti tukaj, že tu. Naj omenim samo, kakšen jezikovni uh, profil danes. Nažalost, nimamo tolmačenja v danščino, malteščino, galščino. Eh, koordinatorji so priporočali glede imenovanja por poročevalca, korav EDD je bil imenovan za poročevalca na temo izmenjava podatkov glede registriranih avtomobilov. Ali odbor potrdi priporočilo koordinatorjev, da. Potem pa še uh, glede delegiranja izvedbenih aktov imamo uredbo iz uh, decembra 2017, 13. decembra 2017, kar dodaja, da bi Šrilanko, Niger, Tobago dodali k uh, prvi točki uh, priloge potem, ko se je podaljšal rok eh, pregleda in ko so se člani, trije člani odbora eh, pridružili temu, smo sprožili. Smo uh, našli večino in, uh, za dogovor in uh, rok za predlog spremembe je januar do petih popovdne. 5. januar do petih popovdne. Skupni odbor uh, Libe in uh, Deve bo potekal 10. januarja od 10.30 do 12. in mogoče bo takrat tudi um, ugovarjati na prvem delu uh, plenarnega zasedanja. 16. januarja je parlament prejel. Izvedbeno uredbo komisije, ki določa pravila za izvajanje direktive iz leta 2016-1148, kar zadeva elemente, ki jih je treba upoštevati pri ponudnikih digitalnih storitev, kar zadeva varnost mreži in informacijskih sistemov. Temeljni akt, kar zadeva ukrepe visoke varnosti informacijskih sistemov in mrež po Evropski uniji. Potem imam pa še eno najavo. 16. januarja je parlament prejel iz, um, zvedbeni sklep komisije, ki določa seznam podpornih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za vizume za kratko prebivanje v Avstraliji, Bangladeš, Etiopiji, Južnji Afriki, ta, Tajski in Zambiji. Uh, te, um, da smo prejeli te izvedbene akte, je bilo sporočeno vsem članom odbora Libe uh, in kar je pomembno, danes bomo glasovali tudi elektronsko ob 11. Tako da prosim, da poskrbite, da imate sabo tudi svoje. Volilne kartice. Če torej ne ogovarjate k, sezna, k zapisnikom, bi rekla, da so zapisniki 6. novembra in 8. decembra potrjeni, tako da lahko kar takoj pridemo na prvo točko na dnevnem redu. Torej, slišali bomo predstavitev eh, osnutka poročila delegacije, eh, ad hoc delegacije Libe Pana na Malti, ki je potekala 30. novembra in 1. decembra lani. Naj najprej pozdravim tudi člane nekdanje odbora PANE, ki so prisotni pri tej izmenjavi mnen, tudi gospoda Muničija, ki je um, pravzaprav vodja pravosodja na Malti, ki bo sodeloval pri tej razpravi. Uh, sons of, uh, uh, of the late Daphne uh, Caruana are among us, so I... Ker so z nami tudi uh, Eh, pa oziroma sorodniki gospe Karuane bi vas toplo pozdravila med nami in še enkrat izrazila toplo sožalje in iskreno sožalje. Zdaj pa, če se kar lotimo dela, veste, da smo to misijo organizirali na Prošnjo konference predsednikov in zahtevo koordinatorjev. Konferenca predsednikov je sklenila, da bo osemčlanska ad hoc delegacija s enim članom vsake politične skupine in ja, če le možno iz predstavnikov odbora za svoboščine Libe torej in pana uh, odpotovala na Malto. Takoj bom dala besedo gospe Ani Gomeš, ki je predsedovala tej delegaciji in bo predstavila glavne ugotovitve tega poročila misije, ker imamo zelo kratek čas na voljo. Se eh, bi prosila gospod Gomeš, da se omeji na deset minut, vse ostale koordinatorje in člane pa bi prosila, da se držite dvominutnega časa za govor. Zelo kratka bom pri tem. Gospa Gomeš, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča in dovolite, da tudi sama pozdravim tukaj med nami ministra. To je tisto, kar eh, si želimo, da bi se še naprej uh, pogovarjali z eh, organi in z deležniki iz Malte, da bi lahko razjasnili številna vprašanja, ki jih je potrebno razjasniti. Vsak, ki je prebral poročilo, lahko vidi, da je to potrebno. To poročilo je eh, pošteno opisno, lepo opisuje, kaj smo eh, videli in seveda tukaj pozdravljam tudi tri sinove pokojne gospe Dafne Karvana Galicija. In tako kot vsi, seveda, eh, sama izražam sožalje družini. Torej, to poročilo je dokaj dokaj dobro opisuje vsebino te delegacije, kaj smo počeli, s kom smo se srečali. Člani smo se seveda pripravili, dobili smo informacije, postavljali smo vprašanje in dobili tudi odgovore. In še nekaj zelo pomembno. V drugem delu poročila ja, navajamo glavne ugotovitve, ki jih zdaj ne bom brala na glas in tudi podajamo priporočila. Priporočila organom na Malti, potem tudi priporočila evropskim organom, kajti to, kar imamo na Malti, ne zadeva zgolj Malte, zadeva nas vse, gre za Evropsko unijo kot celoto. In uh, to vpliva na nas v tem smislu, da seveda ima posledice za boj proti pranju denarja, ima posledice za korupcijo, skratka gre za temo splošnega interesa in uh, gre za temo, ki se tiče naše varnosti. Uh, Moja izjava v tej fazi bi bila bolj korisna, če po moje navajam dejstva, če navedem tista dejstva, ki so se izkazala mm, med temi stiki, ki smo jih imeli na Malti. Imamo dva, dve osebi, ki sta bili izpostavljeni v panamskih dokumentih in sta bili pravzaprav uh, v. Čl, uh, predstavnika vlada, vlade in sta bila izpostavljena. Gre za predstavnika vlade in še ostajate na položaju. Gre za gospoda Mizija, to je ed, minister in še eh, prijatelja predsednika vlade. Gre za osebi, ki imata ogled korupcije. Aktivnih oseb obstajajo poročila, ki so bila razkrita javnosti in ki to potrjujajo in glede tega a, eh, ni eh, policija, vsaj policija ne ukrepala. A, pravobranilec in policija nista ukrepala na podlagi teh poročil um, um, FIU in obstaja tudi več preiskav in če bi te um, ugotovile določena dejanja, bodo na tej podlagi policijski organi morali ukrepati. Pri teh petih pravosodnih uh, preiskavah je eno blokirala vlada, uh, sprožil jo je vodja opozicije in jo blokira vlada in gre prav za to politično izpostavljeno osebje oziroma osebi, ki sta bili izpostavljeni v panamskih dokumentih in v poročilih FIU. Potem eh, je seveda zelo tragično dejstvo to, da je gospa Dafne Karuana Galitija bila umorjena. Bila pa je glavna blogerka, novinarka, ki je razkrivala korupcijo in še zlasti je razkrivala nekatere od teh ljudi, ki eh, so bili prav tako razkriti v panamskih dokumentih. Dva dneva potem, ko smo zapustili Malto, pa so uh, osumljenci za ta umor bili uh, odkriti, so tudi prijeti, če se nič ne bo zgodilo, bodo, uh, jim bo sojeno. In potem upam, da bo to uh, razkrilo, kdo je naročil ta umor, kajti očitno je, da so bili za bombnim napadom uh, možje iz kriminalnega sveta, ampak vprašanje je, kdo je ta umor naročil in kakšen je bil njegov namen ugotovimo lahko tudi, da se družina pritožuje, da jih nikoli niso obvestili, da so te uh, storilce, domnevne storilce prijeli in tudi določeni vidiki uh, interakcije med družinami in preiskovalnimi organi niso um, se zgodili. Naslednje da, uh, dejstvo je, da je nekdanji uh, komisar z Malte, gospod Dali, ki je moral odstopiti zaradi zelo resnih eh, obtožb um, korupcije in podkopnine, kljub temu, da je bil predmet zelo resne in podrobne preiskave Olafa in tudi eh, preiskave um, eh, FIU na Malti, se mu ni nič zgodilo, nikoli ni bil obsojen, ne obtožen in postal je svetovalec uh, predsednika vlade. To je zelo pomembno vedeti, kaj ti veliko krat slišimo tolma, razlage za Malte, da gre za uh, Bob za Bob, da da se pač uh, dve glavni stranki prepirata, ampak ta oseba je bila član nacionalistične stranke in je postal pravzaprav svetovalec uh, predsednika vlade iz druge stranke, tako da je težko ugotoviti, zakaj ni bilo ukrepanja in kakšni so dejanski preko povezave. To je zelo pomembno ugotoviti, ni pa še bilo razčiščeno. Gospod Ferri je eden glavnih žvižgačev, z njim smo se tudi um, sestali, bil je nekdani policijski preiskovalec, preiskovalec FIU, bil je odpuščen. In prosil je, zaprosil je za status zaščite žvižgačev, ki obstaja na Malti, ampak dva meseca sta minila in na kljub temu, da uh, smo mi tukaj uh, pri, pozivali predsednika vlade in za, ministra za uh, pravosodje, da se mu zaščiti, uh, zagotovi zaščita tako njemu kot njegovi družini. Se ni nič zgodilo v dveh uh, mesecih. Prosil pa je, proš, zaprošen pa je bil, da vladi predstavi informacije, ki jih ima v lasti. Potem je še eno uh, dejstvo, da, uh, imamo, da tam obstaja program investicij, prodaje, prodaje potnih listov. To vključuje družbe Nexia BT in to, to je tudi povezano z razkriti panamskih dokumentov. In tukaj nimamo seznamov prejemnikov teh dokumentov, kljub temu, da je na Malti seznam naturaliziranih ljudi običajno objavljen in ni jasno, zakaj ta seznam zdaj ni um, javen. Zanj smo tudi zaprosili, pa ga zaenkrat še nismo prejeli. Potem je še eno dejstvo, namreč da obstaja zelo zoprn odnos med banko Pilatus, ki je tudi povezana s temi preiskavami, in azerbajdžanskim PEPS prvih urah dneva smo dobili sporočilo banke Pilatus, pa ga res še nisem uspela podrobno prebrati. Pripričana sem, da bodo člani delegacije ta dopis analizirali, ampak vsekakor je tukaj ta povezava. Ehm, jasna poslovni model banke je dokaj neozdržen. To je dejstvo in to bi moralo skrbeti vse, še zlasti pa malteško vlado. Pa še eno dejstvo je, namreč direktiva proti, za boj proti eh, boju proti pranju denarja številka 4, ki naj bi začela veljati v vseh državah članicah od junija lani, se na Malti še ne izvaja lahko bi omenila še številne druge uh, dejstva, naprimer uh, eh, z, uh, obtožbe po um, lažnih obtožbah um, novinarjev iz tujine, uh, ki tudi niso bile sprocesirane. Veliko stvari uh, je torej še za omeniti, ampak uh, morda je dovolj za enkrat. Uh, morda bom še imela uh, možnost zastaviti določena vprašanja, ki so povezana s temi, deja, uh, temi dejstvi in uh, z odgovori, ki bi jih še morali prejeti. Le eno vprašanje bi zastavila v tem hipu. Uh, Gospa Dafne Karuana Galitija je objavila verigo razkritih dokumentov 31. maja lani in ta je pokazala, da je njegova ekscelenca minister, pa tudi predsednik vlade, pa drugi predstavniki vlade, da so skupaj z partnerji NIV, to je družba, ki um, nadzoruje schemo prodaje potnih listov, torej, da so finančno grozili z tožbami na, združe, na sodiščih Združenega kraljestva proti gospe Karvani, Karvani Galiciji. Zelo nenavadno je, da pride do tovrstne zarote nacionalnih organov z a, takšno družbo, ki potem skupaj grozijo novinarju ali a, blogerki. Kako je to mogoče pojasniti? To je tisto vprašanje, ki ga sedaj zastavljam ministru. Seveda imam vprašanj še več, ampak v desetih minutah, ki sem jih imela na voljo, pač uh, ni mogoče zastaviti vseh. Hvala lepa, gospa Gomez. Moja naloga znova ni mogoča, kajti imamo uro časa namenjenega tej temi, pa toliko govornikov se je uh, prijavilo k besedi. Najprej uh, bomo dali besedo koordinatorjev, potem bomo slišali koordinatorja Libe eh, in koordinatorja odbora Pana, potem bomo dali besedo članom misije, da lahko sami spregovorijo in potem dobijo besedo drugi člani odbora. In resnično vas prosim, da se omejite na manj kot dve minuti, kajti eh, nemogoče bo. Um, se držati uh, te ure, tudi če vsi spregovorite. Gospa Macula. Hvala. Dovolite, da se najprej zahvalim Mecoli, eh, dovolite, da se najprej zahvalim delegaciji, da je opravila tako težko delo v zelo težavnih okoliščinah. Naj povem zelo jasno, da je gniloba, ki jo razkriva ta, to poročilo, da ne. Eh, um, razkriva značilnosti večine prebivalstva na Malti, dokazuje pa, kako nujno potrebna je sprememba. Delegacija se stala s predsednikom vlade, civilno družbo, žvižgači, uh, predsednikom za prav, uh, pravosodja, glavnim inšpektorjem in tako naprej. Zelo jasno so razkrili, kakšna je situacija. Ne, da smo potrebovali to vrstno um, misijo, da bi nam povedala, kako neverjetno je in nedopustno je, da misija ni želela preiskavati uh, Uh, uh, goljufi predsednik oziroma predstavnikov vlade in z njimi povezanih uh, bank in, ali pa da bi moralo biti dovoljeno novinarjem, da upravljajo svoje delo in da se jim ne sme groziti. Naš predsednik vlade se je posmehoval tej delegaciji. Sto dni po njenem umoru je njegov odposlanec uh, govoril na svetu uh, Evrope in pravi sin, sinom uh, Dafne Garuane Malicije, ki, ki so bili tam, da je vse na Malti lepo in prav in da je njena mati lahko pisala, uh, karkoli je želela. In njun, njihov odgovor je bil, kako lahko to trdite, če je bila zaradi tega umorjena. To samo kaže, kako stvari potekajo. Torej, naši ministri preganjajo mene, eh, ostale druge. Um, predstavnike, ki jim ugovarjajo hkrati z delegacijo gospe Ane Gomeš. Vendar pa se temu ustrahovanju ne bomo uklonili. Tukaj bomo se zauzemali eh, za to, da se stvari spremenijo. Malta si zasluži, da bo država, kjer obstaja sistem ravnoteži in zavor, ne samo na papirju, kjer mora eh, obstajati vladavina prava in kjer se novinarjem ni treba bati smrti. Naša naloga je, da vsakomur pokažemo, da mal, mal težanov ni treba enačiti s temi uh, goljufi in s temi barabami. In uh, seveda bomo postorili vse, kar je za to potrebno. Gospod Ziba za SND. Gospa Ziba, se opravičujem. Dovolite, da najprej povem, da smo imeli panamske dokumente in uh, rajske dokumente. Zakaj? Zaradi tega, ker so novinari opravili zelo dobro delo in zato smo potem uh, ustanovili odbor pana v tem parlamentu in upamo, da bomo ustanovili nov do, uh, eh, do, odbor kone, do konca naslednjega meseca. Vsebina panamskih uh, in rajskih dokumentov ni bila razlog za misijo na Malti. Razlog za misijo je bil uboj oziroma umor novinarke, ki uh, je do tega privedel. In tukaj imamo dvoje, uh, kar moramo ugotoviti. Prvo vprašanje, ki izhaja iz vseh uh, časopisov, je vprašanje korupcije, pranja denarja. Treba je preveriti, ali gre za individualne primere ali gre za nekaj sistematičnega. Uh, Hkrati pa, kar je še bolj zaskrbljujoče, seveda, je vprašanje, kdo je zahteval umor no novinarke. Vse to vodi do dejstva, da potrebujemo več preiskav, da moramo ugotoviti, kaj se dogaja in da moramo preveriti vsa področja oziroma obe področji, zato resnično upam, da bomo v parlamentu imeli dodaten odbor. Sočasno pa resnično sem hvaležna za dejstvo, da je minister za pravosodje z Malte danes z nami in dokaj prepričana sem, da bo imel lastne zamisli glede tega, kako se odzvati na to poročilo in na vse, kar to poročilo vsebuje. Dodala pa bi še eno ali dve vprašanje, če je to mogoče. Če pa ni mogoče zaradi časnih, eh, časovnih omejitev na vsa eh, vprašanja odgovoriti danes, bi morda lahko odgovore kasneje podal tudi pisno. Torej dve vprašanje. Urad eh, javnega tožilca običajno je preiskovan strani Greka Sveta Evrope. Kljub temu bi želela vedeti, kakšna je nedavna ocena urada državnega tožilca. Drugo vprašanje pa je, kako vaš sistem preiskav preiskuje delo sodišč in sodnikov na Malti. Ali preiskujete vse, obtožbe ali kakršnokoli obtožbo, ki jih je omenjala Dafne Garvana Galicija v svojem pisanju. Hvala lepa, gospa Zibel. Sedaj pa v imenu gospod Simon za SND, koordinator odbora PANA. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Morda si morate nekateri še nadeti slušalke. Zahvalim, zahvaljujem se delegaciji za pripravljeno poročilo in znova smo soočeni s številnimi vprašanji, eh, ki zadevajo državo članico EU. Ni prvič, da v okviru panamskih dokumentih in še pred tem, eh, ko smo imeli različne preiskovalne odbore glede eh, izogibanja davkov, takse ena in takse dva, ugotavljamo, da v državih, državah članicah obstajajo vsebine in postopke, ki bi potrebovali nadaljno preiskavo. Zato je zelo pomembno, da kot parlament tukaj damo nek znak, da sedaj v preiskovalnem odboru Panama delo, ki je bilo tam opravljeno, da se nadaljuje v obliki nadaljnega preiskovalnega odbora, ki se bo vsekakor ukvarjalo tudi s vprašanji, ki jih je zastavila gospa Gomez o Malti, hkrati pa seveda z drugimi vprašanji, ki zadevajo druge države članice EU. Tukaj moramo delati čisto, biti moramo jasni, delati moramo na pošten način in pri merilih, ki jih uporabljamo, moramo biti pozorni na to, da bomo države članice, um, državam članicam ponujali enake pravice, kot jih zagotavljamo tretjim državam strani komisije EU. Slišal sem, kakšna je vsebina pred nami, uh, tudi uh, kar zadeva seznam davčnih oaz komisija deluje kar na podlagi pisnih zagotovil in na, te, na podlagi teh pisnih zagotovil je bilo več držav kar tako črtanih z tega seznama. Če je tako, moramo potem, kar zadeva Malto in tudi kar zadeva nekatere druge države članice, ugotoviti, da v parlamentu moramo zelo natančno preveriti, kaj od teh vprašanj, ki so bila izpostavljena Eh, katera od teh vprašanj so relevantna, kaj tiči za njimi in kakšne so posledice, ki jih mora iz tega potegniti parlament Evropske unije. Skratka, preden pa vsakršne, kakršne koli sklepe potegnemo, pa potrebujemo nadaljne preiskave gospoda, uh, gospod e iz, gospoda, i, e-, iz skupine EKR. Und mein Dank an die gospod Luke, hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem delegacije, ki je odpotovala na Malto. Uh, Vprašanje pa bi bilo, kaj bi se zgodilo, če bi parlament poslal uh, delegacijo tja takoj po škandaloznem umoru Dafne. Kdo bi se, oziroma če tega delegacije ne bi bilo, kdo bi potem poskrbel za ureditev razmer na Malti, kaj ti izporočila te komisije. Um, je razvidno, da ne gre za enkratno kaznivo dejanje, temveč za strukturne pomankljivosti in um, uh, kazniva dejanja. Zaradi tega uh, pregon, organi pregona ne delujejo ustrezno, delujejo z zamudami, obstajajo določeni dokazi nepotizma in korupcije na Maltih in to so vsekakor stvari, ki nimajo nobene veze, niso skladne z demokratičnim delovanjem ene države. gre tudi uh, očitno za dokaze nakupovanja glasov, prodaje državljanstva in uh, seveda je to povezano tudi z visokimi denarnimi uh, sredstvi. Gre torej za strukturo države, ki jo moramo imeti pred očmi. Zato mor, se za nas ostavlja vprašanje, kako bomo s tem uh, sedaj delali, kaj bomo naredili, kajti Evropski parlament. Um, Eh, ni pravzaprav varuh evropskih pogodb, to je naloga Evropske komisije. Naša naloga je, da spremljamo, ali obstajajo določeni napredki. Sočasno pa moramo najti formati, ki nam bodo omogočali nadaljno spremljanje tega, kar se je ugotovilo v smislu Malte in kako eh, bodo te kako bomo spremljali odpravljanje teh pomankljivosti na Malti. Torej, glede umora Dafne in teh pomankljivosti ne sme se zgoditi, da bi se to zgolj razkrilo, temveč moramo poskrbeti za to, da se bo na tej podlagi tudi ukrepalo. Hvala, koordinatorica Libe in Alde, gospa Intfeld. Ja, hvala lepa. Še enkrat pozdravljam uh, sinove uh, in oziroma brate uh, pravi gospa predsedujoča, gospe Karvana Galicija. Zelo lep, eh, sem vesela, da ste tukaj, pa tudi, da je z nami minister. Ko sem prebrala poročilo, sem bila šokirana. Slišali smo govorice o korupciji, ampak ko smo prebrali podrobnosti, sem si mislila, dobro, to pa je res nekaj, česar v Evropski uniji ne vidimo vsak dan. To je resnično slabo in to opisuje prakse, ki so bile očitno tako temačne in. Uh, grozljive, da je nekdo menil, da so vredne umora. Torej, če je bilo to vredno prikrivati, je vsekakor vredno to razkriti. Gospod Muskat je bil nekdaj član Evropskega parlamenta, pa sedaj uh, kar tako. Uh, zamahne z roko, če se omenja Evropski parlament. To je, tega, zato mi je žal, kajti to pomeni, da zamahne z roko tudi ob omembi evropskih državljanov. To je zelo resna zadeva in kot gospod Luke tudi jaz menim, da ima Evropska unija zelo pomembno nalogo pri razjasnitvi teh zadev, kajti Evropska unija je le tako močna, kot je močan njen najšipkejši člen in zelo očitno je, da Malta postaja šibek člen. Kaj to pomeni za sodelovanje na področju policijskih in pravosodnih? pravosodnih organov. Tukaj imam v mislih uh, finančne um, uh, uh, enoto FIU pri Europolu. Če ne dobivamo informacij v to enoto, kako potem lahko zagotovimo varnost in varovanje prava po Evropski uniji? Delovati moramo seveda na um, domnevi, domnevi o skladnosti, ne pa o krinki skladnosti. Imela bi nekaj vprašanj za ministra, pa tudi za Evropsko komisijo. Umor Dafne Karvana Galicija se je zgodil pred tremi meseci na včerajšnji dan. Kakšen je napredek preiskav? Ali bi mi lahko kdo pojasnil, ali je treba aretacijo treh oseb vzeti resno? Jaz nisem članica policije, ampak če o tem berem v časopisih, se mi zdi, da vse skupaj zgor, zgolj farsa. To je bil politični umor, ni šlo za nekoga, ki je hotel ukrasti torbico. Torej se meni ta zgodba ne zdi zelo resna. Kakšna je neodvisnost glavnega preiskovalca? In potem vprašanje zlatih vizumov. To je vsekakor nekaj, kaj, o čemer eh, je Malta nekoliko bolj pojasnjena, ampak vso podobne scheme obstajajo tudi v nekaterih drugih članicah. In seveda, zaključujem, treba je razkriti, kako države članice tukaj urejajo pravice prebivanja za dvojne državljane. Zanima me, koliko sredstev je to prineslo. Rada bi vedela in kako preiščete in. Um, te ljudi, eh, ki zaprosijo za zlate vizume, kajti to niso babice iz Rusije. Občutek imam, da na ta način uh, dovoljujemo vstop številnim kriminalcem. Zadnje vprašanje, ali eh, je komisija odločila uh, kaj o zadnjem letnem poročilu o korupciji. Rada bi slišala od komisije, kako bomo. Uh, ukrepali pri eh, nečem takem, če tega ne bomo razrešili v letnem poročilu. Gospa Pagaza, kot, kot znate, so Alde za odbor pana. Prosim, da se držite dveh minut. Ne bo nam uspelo, eh, če boste jemali čas drug drugemu. Gospa Pagaza, izvolite. Sí, por supuesto, presidenta. Seveda, hvala. Hvala eh, poslancem, ki so bili na tej te misiji. Hvala za to, kar so nam eh, povedali. Zgroženi smo. Ali menite, da je to zaprosilo za informacije? Eh, bo dostopna tudi nam? Morda nismo pristojni za to, da bi bili varuh pogodbe, da imamo politično pristojnost, saj to je parlament. In mi smo odgovorni, imamo moralno odgovornost glede tega, kar se dogaja in kar se je zgodilo z gospo Karovano. Moramo iti naprej in ne smemo opustiti naših pristojnosti, naših odgovornosti, ne smemo tega, kar zavreči, moramo nadaljevati, moramo spremljati eh, to, kar smo ugotovili v preiskovalnem odboru. To je nujno, tudi za strukturno uh, eh, vprašanje. Drugi člen pogodbe je gotovo kršen na Malti. In tisti, ki ste bili v Malti, ali menite, da bomo sploh lahko pridobili dovolj informacij, ki jih potrebujemo? Pana, uh... Hvala, sedaj pa za odbor Pana, koordinator za zelene, gospod Gilgold, izvolite. First, uh, colleagues, uh... Hvala. Hvala, dragi kolegi, za dobro sodelovanje v zadnjem letu. Hvala ministru in sinovom gospe Daphne Karona Glisija, da, je tu zna, da so tu z nami. In zanima me, ali bi tudi oni lahko spregovorili. Mislim, da bi bilo normalno, da bi oni lahko povedali, kaj pričakujejo od Evropskega parlamenta. Ne bom ponavljal stvari. Mislim, da e, na zadnjem obisku je tisto, kar bi najbolj presunilo to, da smo ugotovili, da ne gre le za pranje denarja, Ehm, temveč da gre za eh, sistemsko težavo z nekaznovanostjo. Eh, ni, vis, ni primerov visoke korupcije, korupcije na vsaki ravni, ki bi pripeljala do eh, pregona. Če tudi obstajajo resni namigi s tem v zvezi, torej zakaj se takšnih situacij ne. Uh, uh, preizkuje, zakaj se ne preizkuje privatizacija bolnišnic, kako to, da imamo državo članico, ki, uh, kjer vrhovni sodnik pravi, da je prišlo do poslabšanja pravne države. In se znam, takšnih menov je še dolg. In torej, eh, tudi uh, drugi primeri so, kjer ni prišlo do pregona. Mislim, da moramo biti uh, Eh, res je tudi, tudi. Prav tako se v nekaterih primerjih niso držali evropskega prava, niso pravili skrbnega pregleda, pa vendar ni bilo nobene preiskave in mislim, da so potrebne spremembe. Povezivam komisijo naj eh, opravi svoje delo, naj se eh, in upam, da bo tudi parlament nadaljeval uh, svojim delom. Imam vprašanje za ministra. Ali lahko parlamentu kaj poveste glede izmenjave informacij z Evropsko komisijo? Vem, da poteka izmenjava informacij, kaj ti komisija proučuje uh, te navedbe in ali nam lahko poveste, uh, kaj ste. Uh, pisno posredovali komisiji in ali, in ali, lahko, ali lahko dobimo pisni odgovor na naše poročilo. To je bilo zelo koristno za naše nadaljne delo. Gospod Gigold, strinjam se z vašim uh, predlogom, da bi morali prisluhniti tudi sinovom gospe Dafne Korvana. Tudi vi ste bili eh, član delegacije tako, da boste odstopili svoje dve minuti uh, eh, sinoma, če se s tem strinjate. Da, ste strinjam se s tem, z veseljem, potem gremo naprej. Na seznamu koordinatorjev je uh, gospa Kapel za ENF, izvolite. Vi, uh, Uh, torej, vsi koordinatorji so sedaj spregovorili, tako da sedaj dajem besedo članom delegacije na Malti. Gospod Kasa, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej naj izrečem spoštovani kolegom za profesionalnost, katero so napisali poročilo. Poročilo je jasno in jasno je, s katerimi težavami se treba spopasti. Glavni pomislek je, da ljudje na najvišji ravni vlade so, so še naprej v vladi, če tudi so bili osumljeni kaznevih dejanj. Banka, ki je bila upravljena za pranje denarja, je še naprej operativna poročila iz eh, malteške FIU kažejo, eh, da je treba zoprti ljudi ukrepati, vendar se nič ne zgodi. Nekaznovanost je izjemna in v tem ozadju bila umorjena gospa Dafne Karovana Galicija. No, ljudje so še vedno vladi, banka je še vedno deluje, nek si je BT še vedno bila javna naročila. Minister Bonič je danes tu z nami, kaj nam bo povedal. Rekel bo, da je njegova vlada uspela uh, eh, zakonodajo uh, glede žvižgačev, vendar ne bo povedal, da ščitijo le tiste žvižgače, ki ščitijo njegovo vlado. Uh, Rekel bi, da so uvedli zakonodajo, ki je odpisala zastaralne roke uh, pri korupciji. Ne bo pa vam povedal, da je poskrbel za to, da njegovih kolegov ne bodo nikoli preganjali. Rekel bo, da so sprejeli uh, nov medijski zakon, vendar ne bo povedal, da, bili, da je bilo preboženje gospe Krona Galisa zamrzneno v času njegomora. Uh, eh, povedal bodo potekajo preiskave na Malti, vendar ne bo povedal, da je predsednik vlade poskrbel za to, da se nekatere zadeve ne preizkujejo. In rekel bo, da gre tu za napad na Malto, vendar ne, tu ne gre na napad za Malto, temveč eh, za Malto proti uh, korumpiranim politikom. Hvala, gospa Grapini, izvolite. Eh, Hvala lepa. Veseli me, da imam priložnost, oziroma da sem imela priložnost, da sem bila v tej delegaciji na Malti. Uh, kolegi so že veliko povedali, vendar naj povem, da je čas za analizo prekratek in mislim, da se ne smemo sedaj ustaviti pri tej analizi. Mislim, da nismo mogli srečati vseh deležnikov, mislim, da bi potrebovali več časa za našo analizo o situaciji na Malti. Nismo imeli priložnosti za to, da bi se pogovorili z vsemi predstavniki civilne družbe ali s predstavniki množnih medijev. Nismo dobili odgovorov od generalnega tožilca. Vprašala sem ga, zakaj eh, preiskava mora Dafne Karovana Glisa tako dolgo traja. Ko smo se povali z novinarji, nismo dobili odgovor na vprašanja glede poročil o finančnih škandalih. Torej, nismo dobili odgovor na številna vprašanja in mislim, da moramo biti zelo previdni. Sestali smo se z mrežo eh, predstavnikov civilne družbe. Srečali smo z gospodom Degulin, ki je tudi vodja nacionalistične stranke. Ne vem, če je to etično. Moramo biti previdni. Ne moramo se igrati z pravicami državljanov. Novinarka je bila umorjena, tega ne smemo pozabiti. Na Malti je treba bolje definirati in spoštovati pravico govora. Sestali smo se z novinarjem, ki je bil nekoč ministrin, ki je bil upleten v naftni škandal in ki naj bi imel bančni račun v Švici in tako naprej. Mislim, da moramo razmišljati o tem, kar je najbolj pomembno in to je varnost maltežanov in mislim, da potrebujemo več časa za analizo, zato bi dobili jasno sliko. Hajdi Đorđev. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala gospe Gomeš in drugim kolegom misije na Malto. Zaradi našega odličnega sodelovanja. Šokiran sem bil zaradi rezultatov te misije, vendar bi rad poudaril, da tu ne gre za malteško težavo, to je evropska težava. Če nam ne bo uspelo tega videti, potem ne bomo mogli pomagati Malti. Na Malti se odvijajo temačne zadeve in s tem se morajo spopasti in to razčistiti. Recimo Pilatus banka, kako lahko prebavimo to, da ima ta banka le 137 deležnikov, hkrati pa ogromno denarja v, v svojih depozitih? Eh, tega pač res ne moramo prebaviti. No, kolegi so že marsikaj povedali, zato bi povedal še nekaj glede Marije Simove, ki je žvižgačica in se z nami pogovarjala po Skypu. Eh, zopet njo je zdan nalog na Cipru zaradi različnih razlogov. Ne vem, če je to povezano s tem, da je žvižgačica z gospo Gomeš sva že napisala pismo generalnemu tožilcu eh, na Cipru, da nam pove nekaj glede teh obtožb in da nam pove, zakaj je izdan mednarodni in evropski nalog zoper to gospo. In rad bi pozdravil sinove gospe Karovane Galisije in rad bi izrekel naše sožalje. Hvala. Uh, Zdaj pa bom dala besedo drugim članom odbora, ki želijo spregovoriti. Imam tri eh, poslance, ki so rekli, da želijo besedo. Gospod Becker, eh, gospa Fajon in gospod Zani. Gospod Becker, izvolite. Prosim, manj kot dve minute. Pomagajte mi, prosim. Yes, chair, se bom potrudil. Hvala eh, gospe Ani Gomez za to poročilo z misije na Malto. Kaj lahko zaključimo? Ne le glede pravne države, pravne denarja, temveč tudi glede umora za zelo resnim ozadjem resne korupcije. In očitno tudi pravosodje in policija ščitijo to korupcijo. Tu gre za najviše eh, ravni vlade in povezane kroge. Seveda, maltežani si ne zaslužijo takšne podobe v svetu. Odgovorni vladni uradniki bi se morali umakniti oziroma odstopiti že pred meseci. Moramo podpreti maltežane in moramo preganjati Eh, kriminalne in korumpirane osebe na najvišjih ravneh malteške vlade. Ni spremljivo, da kriminalni elementi na Malti celo pozivajo k uh, aretaciji evropskega poslanca Davida Kaze, ki je naš uh, prvi borec za to, da se uh, razčistil zadeve glede panamskih dokumentov in glede grozljivega umora. Vsem vam povem, vsem uradnikom na Malti od tu, tudi ministr za pravosodje David Kaza ima našo polno podporo in ne bo vam uspelo. Spoštovani državljani Malte, postavite se za Eh, te ljudi, za, lahko računate na Davida Kaza in na ta parlament. Fajon, pa Fajon, izvolite. Hvala. Najprej bi se zahvalil naši delegaciji na Malto za to poročilo. Veliko dejstev je v tem poročilu, pa tudi veliko navedb, ki jih je treba še proučiti. In poročilo in ta razprava danes kaže, da je treba praviti še veliko dela to poročilo ne odraža le enega mnenja in malte zelo polarizirana in zelo težko je dobiti celotno sliko. Vsak dan dobivamo nove informacije, resno jih jemljamo, vendar eh, nismo pristojni za preiskave, mi lahko pripravimo priporočila, vendar. Eh, neodvisno delo morajo praviti pristojni organi na Malti. Zato me zelo vesi, da je danes z nami minister za pravosodje. Eh, nekateri člani delegacije niso dobili vseh odgovorov na vsa vprašanja. Eh, oziroma eh, tudi sam bil nekaj vprašanj. Recimo, katere ukrepe je vlada sprejela za to, da bi izboljšala neodvisnost in nepristranskost pravosodja in kako eh, sistem preiskovalnih sodnikov deluje na Malti. Ali sodniki preiskujejo katerokoli od navedb, ki jih je navajala Dafne Karovana, policija v svojih pisanjih. Veseli me, da so. Uh, z nami tudi sinovi Dahne Karavana Galicija. Nedavno sem jih gostila na enem dogodku SND-a tu na parlamentu, ko smo se pogovarjali o svobodi medijev v Evropske uniji. In njihov prispevek je bil zelo pomemben. Naj zaključim. Še naprej bomo preverjali dejstva in še naprej bomo nadaljevali naš dialog z vsemi, ki so zainteresirani za situacijo uh, na Malti. Hvala, gospod eh, Zani. من قلبي للاندرو وللماتيو كاروانا قال Rad bi mm, pozdravil eh, sinove Dafne Krona Glicija, ki so danes z nami. Eh, brutalen umor vaše matere ni bil le umor zato, da se jo utiša da se utiša osebo, ki se je vedno borila za to, da bi poskrbela, da resnica pride na dan. To je bil tudi napad na našo svobodo govora, kajti naša svoboda govora je svoboda, ki uh, pomeni, da moramo slediti temu, uh, kar je skušala storiti Dafne Kronagalice. Ona želi razkriti resnico primerov korupcije. Lahko le ustrajam pri temu in da, da, da moram reči, da pač malteška vlada res ni storila eh, dovolj glede vsega tega, kar se je izkazalo na odboru. Eh, odgovor malteškega premija je bil, da pač on sledi temu, kar pravijo ministri na Malti, ne pa uh, temu, kar govori evropski poslanci in pravzaprav ignorira glas evropskih državljanov. Moramo storiti vse za to, da zagovarjamo svobodo medijev in predstavili smo tudi predlog uh, zakonodaje s tem v zvezi banke, kot je Pilatus, in podjetja, kot je Henry Partners, ne bi smela več delovati. Kršijo evropsko zakonodajo. To so zelo resna dejanja in s tem se moramo spopasti. Če utišate medije, potem pravzaprav uničujete uh, svobodo evropskih državljanov. Hvala. Eh, kolegi, da ste tako disciplinirani in da se držite časa. Sedaj pa dajem besedo gospodu ministru. Pet minut vam dam za odgovor na vprašanja. Uh, give... Potem pa bom dala besedo komisiji, kajti tudi komisija ima nekaj vprašanj danes. Bom pa prosila, da so res kratki in jim dali dve minuti. Gospod ministr Boniči, beseda je vaša. Eh, hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Hvala, da ste mi dali priložnost, eh, da sem danes tu in da se lahko z vami pogovarjam o tej temi. Se do petih minutah ne morem odgovoriti na vsa vprašanja. Niti na delček vprašanj sem pa vedno na voljo, kjerkoli. In tudi lahko pridem sem in lahko odgovarjam na vsa vprašanja ki bi jih radi zastavili kot vlada, bi radi predstavili pravo sliko Malte. Eh, slika, o kateri ste danes govorili, ni prava slika Malte. In želeli bi si vzpostaviti dialog za to, da bi pripravili pravo sliko Malte. Nekaj dni po grozljivem umoru Dafne Karvana Glisja smo bili vsi šokirani na Malti in tudi v Evropi. In izrekam eh, svoje sožalje družini Dafne Karvana Galicija. Razumem njihovo jezo. Razumem, kako se danes počutijo in kako so se počutili v zadnjih dneh. Vse nas je to šokiralo. Nekaj dni po umoru Dafne Karvana Galicija je eden glavnih časnikov na Malti opravil Eh, raziskavo glede uh, institucij pravne države in to je zelo kritičen časopis do vlade. To ni časopis, ki eh, hvala, to, imenuje se The Sunday Times of Malta. Vprašali so ljudje, ali verjamete obroženim silam Malte in 72 odstotkov je reklo da. Vprašali so, ali zaupate vladi in 72 odstotkov je reklo da. Vprašali so, ali zaupate policiji in 69 odstotkov ljudi je reklo da vprašali so, ali zaupate medijem in 51 odstotkov je reklo da. Torej, to je eh, pregled tega, kar je izkazala ta javno mneska anketa. Naj se povrne na poročilo, ki žal ne kaže razumevanja glede vloge različnih institucij na Malti. In napačno opisuje njihove pristojnosti in naloge. Kar je še slabše, ljudje, ki so napisali poročilo, so se zanašali na priporočila, ki so bodi si zastarela ali napačna. Kritizira se uh, ustavne organe v Malti, kritizira se vladne organe uh, na Malti, čeprav imajo druge države podobne sisteme ali se sprede podobne odločitve vlada je eh, uvedla številne reforme. Imam cel seznam reform, ki smo jih v zadnjih petih letih uvedli. In še naprej bomo nadaljevali s tem delom in pri tem bomo predani. In to se, to se ne prikazuje v vašem poročilu. Enega, en kolega, nikogar nisem prekinjal in nisem tu, da bi se prepiral, želim govoriti, želim odgovarjati na vsa vaša vprašanja, kadarkoli, kjerkoli. Odprti smo za konstruktivno razpravo. Mi kot vlada si želimo resnico. Želimo postaviti pravo sliko Malte, Evropskemu parlamentu in Evropskim institucijam. Nekdo me je vprašal, ministre, ali nam lahko poveste, ali so navedbe, uh, ali se navedbe sedaj preizkujejo. Da. Pri nas je tako, da kdorkoli lahko s katerokoli informacijo uh, gre pred preiskovalnega sodnika in preiskovalni sodnik lahko potem preizkuje te informacije. Torej, tudi lahko za katerokoli informacijo katerega koli državljana in vse glavne navedbe, obtožbe, o katerih je pisala Dafne Karona Glisija, so sedaj v preiskavi. To preiskuje pravosodje. Ena od teh eh, obtožb je zelo resna in sam premijer je zahteval preiskavo. In ko pravite, da ni vladavine prava, da ni odgovornosti, da ni uh, preglednosti na Malti, to preprosto ni res kajti vse ključne navedbe se preizkujejo strani pravosodja na zahtevo bodi si prejšnjega vodje opozicije ali na zahtevo samega predsednika vlade. Naj predstavijo nekatere reforme, ki smo jih sprejeli. Torej, ni res, da je naša vlada vladavino prav vrgla v smeti. To je popolnoma neutemeljeno. Odpravili smo zastaranje uh, koruptivnih dejanj politikov in torej ta dejanj nikoli ne zastarajo. Če nek politik sodeluje pri korupciji, so celo življenje odgovorni za to in to ne zastara. Povejte mi, če obstaja še kakšna druga država članica v EU, ki ima takšno zakonodajo. Prav tako smo sprejeli zakon za zaščito zvižgačev. Žal mi je, da gospa Gomeš, ki jo spoštujem, ne razume, kako deluje zakonodaja o žvižgačih. Zaščita uh, žvižgačev je re redka v Evropi. Nimamo veliko zakonodaje uh, na to temo. Imamo jo v Malti in še na dveh, treh državah članicah. Če nekdo dobi zaščito, mora najprej nekaj razkriti. Torej, tako deluje mehanizem zaščite žvižgačev. Torej, če kdo v dobri veri nekaj razkrije, potem dobi zaščito. Torej, ni vlada tista, ki se ne sklep s tem v zvezi. Gospa FMO, ki ste jo tudi omenjali, je imela veliko pridržkov. In gospod Efmeri želi eh, zaščito žvižgačev, ker želi zaščito pred pregonom zaradi kršitev določb, ki prepovedujejo, da bi se objavile informacije iz FIU. To je običajna praksa pri uh, enotah za uh, finančno obveščanje. Jasno je, da tajnih dokumentov ne, se ne sme objavljati. No in sedaj ta gospod želi zaščito žigača, zato bi lahko storil ravno to, razkril dokument. Gospod Boniči, prosim, skušajte zaključiti. Samo še minutka. Zavračam to nepravilno sliko, ki je bila predstavljena, da Malta ne dela na tem, da bi izboljšala pravno, pravno državo. Včasih so sodnike imenovali sodniki, sedaj pa smo vzpostavili odbor neodvisnih uh, oseb, ki vključujejo, ki vključujejo tudi vrhovnega sodnika, ki potem imenujejo oziroma predlagajo sodnike. Uh, prav tako smo eh, prenesli direktivo o boju proti korupciji in druge povezane direktive. Mi smo takoj po volitvah prenesli te direktive in to se del naše zakonodaje. E, torej, slišali smo, da se Malta sooča s tveganjem uh, e, skršitvijo evropske zakonodaje. Ljudje pravijo, da Malta resno eh, krš vladvino prava. In moram reči, da predsednik vlade in eh, vodja opozicije se strinjata, da to ni tako. Vodja opozicije na Malti je včeraj jasno rekel, da je proti tem trditvam, da obstaja tveganje zaradi kršitve vladavine prava ali evropskih vrednot. Torej, toliko glede uporabe člena 7 z opremalto. To sem želel povedati Evropskemu parlamentu. Rad bi povabil evropske poslance, da, se, da sodelujete v zdravi razpravi. Mi smo tu zato, da vam lahko odgovarjamo na vaše vprašanje, da vam povemo, kaj se dogaja na Malti in kaj počnemo zato, da bi okrepili vladavino prava, ki nam je blizu. To je osnova za našo demokracijo, to je osnova za naše evropske vrednote in je tudi razlog, zakaj ljudje kot sem jaz in drugi člani vlade skrbijo za to, da bi bila uh, Malta boljše, boljši kraj. Hvala, gospod Bodniči. Vse te sklepe torej imenuje za neotemeljene in neresnične očitno. Gospod Aristotelis Gavriljades iz Evropske komisije, nekaj vprašanj imate, čisto na kratko, prosim. Najprej, kar zateva direktivo o pranju denarja, ta je bila prenešena v nacionalno zakonodajo decembra 2017, prenos pa nacionalno zakonodajo eno, izvajanje je drugo. Evropska komisija torej spremlja izvajanje te direktive. kar zadeva dve vprašanji, gospe Hintfeld, najprej državljanstvo in investicijske scheme. Skrbno spremljamo investicijske scheme in pa odobritve nacionalnega državljanstva za vse države članice, vključno z Malto. Če zakonodaja zahteva, da v kontekstu državljanstva se državljanstvo podeli na osnovi dejanske povezave med prosilcem in državo članico, Malteški predstavni organi so morali sprejeti dogovor januara 2013. Prosilci za državljanstvo so morali dokazati dejansko stalno prebivališče in povezavo z Malteško državo. Komisija torej še vedno spremlja to situacijo. Kar pa zadeva korupcijo, je res, da letnega poročila o korupciji nimamo več. Prav tako pa je res, da bomo letos prvikrat zagotovili izčrpen razdelek glede korupcije na Malti v okviru evropskega semestra. Hvala. Zdaj pa bomo besedo podelili sinom gospe Dafne Karovane Galicije. Lepo pozdravljeni v sejni dvorani na sestanku odbora Libe. Dve minuti imate na voljo za svojo intervencijo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, veliko čast nam je, da se nam dali besedo, bori po najboljših močeh za to, da bi se borili proti tem zločinom. Na malteških sodiščih si želimo izboriti neodvisno policijsko preiskavo, temu vlada nasprotuje. Za najo pa gre za veliko več kot za preiskavo umora najne matere. To je sicer najbolj urgentno, da se bo minilo več dokazov, bo izginilo. Tisti, ki vodijo policijsko preiskavo, so med tistimi, ki jih je preiskovala najna mati. Tudi pravosodni minister je nekdo, ki ga je preiskovala najna mati. Zelo težko zaupava institucijam naše države. Saj so to ljudje, ki jih je najna mati preiskovala zaradi zelo. Da, vse, za kar se je borila najna mati, ne bo izginilo, ne bo pozabljeno. In delo, ki ga upravljate na Evropskem parlamentu, je mati vse popisala. To je tudi v vašem poročilu, tega ne more nihče več zanikati. Najna mati je mrtva, ampak njeno delo živi naprej. Če ne boste prekinili svojim delom, tudi mi ne bomo prekinili svojim delom. Trankarske zadeve, čisto vseeno, namajem se to, ampak dejstvo je to, da najo konkretno v najeni državi demokratično nihče ne prezent v evropski politiki, prav tako so to postale nekakšna zadnja vrata v šengensko območje. Nikakor se ne preverja teh kupcev potnih hraniti integriteto evropskega projekta nisva strokovnjaka za delo Evropskega parlamenta. Poznajo sicer urode, ki jih imate na voljo, niste preiskovalci, ampak dobro je, da ustvarjate čim več pritiska. Več pritiska boste izvajali na našo vlado, večjo odgovornost bo morala prevzemati naša vlada, večjo odgovornost bo morala prevzemati Evropska komisija in to lahko vodi do presenetljivih rezultatov. Vse torej ministr za pravosodje, vsi ste postajali vodilni strokovnjaki za to problematiko, s katero se sooča trenutno Malta. Ampak nekaj pa moram povedati. Sodna preiskava, ki trenutno, le potem, ko so se ti podatki znašli na policijo, je prišlo tudi do razkritja nekaterih informacij, zaradi tega, ker se policija ni odzivala. In to je treba razumeti, da odpirate to, kar skušamo doseči. Najlepša hvala. Dobro je, da je gospod Boniči razpoložljiv za vsa vprašanja in komentarje, ki smo jih omenili tukaj, tudi tisto vprašanje, ki jih še nismo razčistili, pa jih bo treba pojasniti nami. Prosili smo tudi vrhovnega sodnika Kamilerija, da se sestane s člani naše misije in v Evropski uniji. Mislimo, da bi bilo dobro, da bi se tudi njihovi vodstveni kadri sestali z nami. Prav gotovo bomo s tem delom nadaljevali. Poleg tega pa bi želela povedati, Naš obisk se je zgodil 31. novembra in 1. decembra. Za intervencijo, saj zamujamo že kar 15 minut z našim dnevnim redom. Najlepša hvala za razumevanje in za sodelovanje. Omes pa prosim, da se mi na govorniškem odru pridružita gosta Aleksis. prosim, da zapustite sejno dvorano, nadaljevali bomo s sestankom. Uh, direktorica centra EMCDDA in pa Virginia Langbach, direktorica EGE. Devet agencij, ki dela na področju pravosodne notranjih zadev, so vzpostavili mrežo za izboljšanje večstranskega sodelovanja na skupnih interesnih področjih. Poročilo iz leta 2017 o dejavnostih mreže je bilo v Jahu predstavil pregled lanskih dosežkov. Poznaje pa bom dala besedo trenutni predsednici mreže, gospe Langba, ki bo predstavila prioritete sodelovanja, glede katerih so se dogovorile agencije PNZ Evropske unije za leto 2018. Glede na to, da je dalem se član odbora FA, najprej bo dobil besedo gospod Kozdel. Prosim, da se čim bolj držite časovnih omejitev, zaradi tega, ker smo pri prejšnji točki izgubili kar nekaj časa, približno sedem minut. Prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane gospe in gospodje, čestitljivi evropski poslanci. V veliko veselje mi je predstaviti glavne sklepe glede rezultatov in dela agencije EMCDDA in mreže agenciji PNZ v letu 2017. Velik privileg je bil predsedovati tej mreži v imenu AMCDDA prejšnje leto. Prav tako bi želel podariti, da mreža obstaja ravno zaradi potrebe po pragmatičnem sodelovanju in funkcija je tista, ki je botrovala ustanovitvi tega organa, ne pa nasprotno. Mi smo bili zelo aktivni pri tem delu. Vloga predsedstva te mreži pa je spodbujanje sodelovanja, obenem pa predlagati določena horizontalna vprašanja, ki jih bom predstavil čez nekaj trenutkov. Prvo, kar bi vam želel sporočiti, je sporočilo direktorjev agenciji PNZ. Zavedamo se tega, kar počnete odbor in cenimo to, da vedno skušate usklajevati razpoložljive vire in pa vedno večja pričakovanja glede dela agencij. Verjamem, da boste pomen naše vloge upoštevali tudi v času priprave naslednjega večletnega finančnega okvira. To bo zelo pomembno za Evropsko unijo v času po izstopu Združenega kraljestva. Še veliko bolj pomembno pa bo to tudi na področju PNZ, ravno zaradi pritiskov, s katerimi se sooča Evropska unija pri teh pomembnih vidikih, ki jih bom predstavil čez nekaj minut. Drugo, o čemer bi vas želel obvestiti, je eno izmed ključnih vprašanj vseh agencij PNZ. To je vprašanje, s katerim se sooča tudi Evropska komisija in sicer okrepiti je treba interoperabilnost in izmenjavo podatkov. Seveda znotraj pristojnosti in mandatov vsake agencije, je pa treba upoštevati tudi začetek veljavnosti nove uredbe o varstvu osebnih podatkov. Jasno pa je, da nas še vedno čaka nekaj dela. Dosegli smo nekaj pomembnih tehničnih izboljšav v lanskem letu v sodelovanju z drugimi agencijami. Prvo vprašanje, ki je bolj horizontalne narave, je naslednje. Če se želimo soočiti z novimi spremembami na področju migracij, pa tudi varnosti, je treba vzpostaviti povezave med notrnjimi in zunanjimi grožnjami. Mednarodno sodelovanje z državami, ki niso članice Evropske unije, postaja vedno bolj pomembno, bolj kot prej. In agencije so prvič organizirale sestanek vseh, ki so odgovorni za mednarodno sodelovanje na tem področju. Skušamo opredeliti vse tiste vidike, pri katerih bi lahko bolj tesno sodelovali in kjer bi lahko pridobili prispevek drugih mednarodnih agencij. To so torej glavne pripombe, glavno sporočilo. Zdaj pa še nekaj novejših informacij glede transverzalnih operacij. Glavne pripombe, glavno sporočilo. Zdaj pa še nekaj novejših informacij glede transverzalnih operativnih vidikov agencij PNZ. Prvič, uporaba kibernetskega prostora v ramene kriminalnih dejavnosti, potem pa še migracije in. Še vedno mislim, da je treba zakonodajni okvir prilagoditi digitalni dobi. Naj predstavim primere. Ko se agencije EU in nacionalne agencije borijo proti kibernetskemu kriminalu, ki je po sami naravi mednacionalen, je zelo težko. Čeprav je na tem področju že prišlo do določenega napredka, bi želele agencije PNZ ponuditi nekaj dodatnega tehničnega strokovnega znanja zakonodajalcem, zato da bi lahko opredelili še obstoječe vrzeli in razmislili o tem, kako bi jih bilo mogoče zapolniti. Na njej ravni pa je treba zagotoviti organom preiskovanja tudi ustrezna orodja. Veliko investicij je bilo v državah članicah v zadnjih letih, ampak na tem moramo še delati. Pomembno je okrepiti tudi javno-zasebno partnerstvo ter dialog. In agencija EU-LISA je že povabila na svoje tehnične sestanke predstavnike industrije in pa predstavnike drugih agencij. Na to pa še novo specializirano multidisciplinarno usposabljanje, o tem smo že govorili. Povečali smo obseg evrov. In v tem kontekstu se moramo soočiti tudi z zelo pomembnimi izzivi, potrebujemo še več ljudi, ki se bodo usposabljali. In pri usposabljanju ne gre le za uporabo orodij in pa metodologije, ampak gre tudi za dostop do določene opreme, ki je potrebna za opravljanje dela. Pa še zadnja pripomba. Vedujoči lahko z veseljem zdaj predam tudi novo poročilo, ki smo ga sooblikovali v lanskem letu z Europolom. Gre za skupno poročilo o Darknetu. To je prva celovita analiza življenjskega cikla. Ene najpomembnejših zadev pa zdravje. Lani smo dobili zelo veliko pomembnih pobud. Prva je prišla strani Frontexa. Frontex je prevzel pobudo, da oblikuje sklop orodij za migracije, na osnovi katerega je mogoče ugotoviti nekatere vrzeli v smislu informacij in intervencij. Nova tema, na katero je upozorila e MCDDA, zdravstvena tvegana za migrante. O tem so se pogovarjali tudi strokovnjaki. Vprašanje zdrave je vedno bolj pomembno tudi za številna taborišča in sprejemne centre. Vsi se trudimo za to, da bi izboljšali to situacijo, e MCDDA pa tudi drugi, ki delajo na terenu z migranti. Pojavile so se nekatere težave po varnosti. Treba pa je obenem poskrbeti tudi za dolžno opravljanje teh dejavnosti. To moramo širiti tudi na osebe, ki dela za agencije. Vem, da moram na hitro zaključiti, tako da bom preskočil kar na zadnjo točko. Nekaj, kar smo opazili, standardi Evropske unije pri odkrivanju nalezljivih in prenosljivih bolezni, pri spremljanju bolezni in tako dalje, obstajajo nekatere notranje smernice, ki pa niso nujno razpoložljive v žariščnih točkah ali pa v taboriščih, ko se zagotavlja usposabljanje napotenega osebja in pa intervencij, ki bodo delovali v naslednjem letu. To lahko najdete v poročilu. Na koncu pa imamo tudi sliko skupine direktorjev. Tukaj bi tudi generalni direktor GD Home in pa GD Just. Sestanek je bil zelo koristen in prijeten bili tukaj ter predstavniki parlamenta. To že kaže na to, da je mreža agencij PNZ dosegla določeno stopnjo zrelosti in da se osredotoča na konkretne dejavnosti, ki jih morajo izvajati agencije v okviru svojega mandata, tako da lahko še bolje služijo evropskim državljanom. Zelo ponosen in vesel pa sem, da lahko prenesem odgovornost in štafetno palico gospe Virginiji Langbak, ki je direktorica Evropskega instituta za enakost med spoloma. Prav gotovo ima vse znanje in energijo za to, da lahko nadaljuje z predsedovanjem tej mreži in da lahko še naprej poskrbi za vsa pomembna vprašanja, ki zadevajo odgovornost teh agencij. Najlepša hvala, gospod Hozdel. Hvala za to predstavitev. Hvala, da ste se držali tudi časovne omejitve in hvala, da ste upravili toliko pomembnega dela. pri delovanju te mreže v zadnjem letu. Zdaj pa ima besedo gospa Langbak. Najprej bi vas prosila, da se za trenutek spomnite te zadnje slike, ki jo je pokazal Aleksej. No, ko govorimo o enakosti med spoloma, če si ogledamo devet direktorjev vseh agencij, sem trenutno še vedno edina ženska, tako da je jasno, da se moramo o našem delu pogovoriti tudi na odboru Libe. Infa. Kmalo bo v dve ženski na vodilnih položajih, to je dobro. Kaj bomo prispevali k delu devetih eh, agencij PNZ, to bom predstavila. Kot morda veste, smo edina agencija od teh devetih, ki deluje znotraj pristojnosti odbora FAM, ne pa Libe. In to, da bomo zdaj mi predsedovali tej mreži, bo ustvarjalo nove sinergije, čeprav pogosto verjetno sodelujete tudi z odborom FAM, boste zdaj sodelovali še bolj pogosto. Aleksej je govoril tudi o tem, katere so bile glavne dejavnosti agencij. Glavno je bilo to, da skušamo povečati dodano vrednost agencij. Ne le za Evropski parlament, ne le za komisijo, ampak prav gotovo za uporabnike konkretno za evropske državljane. Agencije pa nas zase še posebej osredotočajo na zagotavljanje pravičnosti in pravne države. Večina drugih agencij se osredotoča na policijsko delo in varnost, mi pa podpiramo druge vidike dela. Morda agencije ne bomo mogli toliko podpreti pri vprašanju varnosti in migracij. Ampak v prvi vrsti bomo nadaljevali s tem delom, ki se je že začelo. To je že omenil Aleksi, s tem so se ukvarjale agencije že prej. Zato, ker je naša agencija najmanjša od vseh eh, devetih, bodo nekatere druge agencije še vedno koordinirale določene vidike, naprimer CEPOL, usposabljanje in tako dalje v usposabljanju pa bomo mi sami dodali nekaj v smislu nasilja nad ženskami, poskrbeli bomo za to razsežno zagotavljanje enakosti med spoloma. Frontex bo še naprej opravljal vodilno vlogo, ko gre za nadzor meja, migracije, usklajevanje pri obvladovanju migracij in tako dalje. S tem delom seveda moramo nadaljevati, ta vprašanja še niso rešena in so še vedno za in pa interoperabilnosti informacijskih in tehnoloških sistemov. To je bilo že omenjeno tem delom bomo nadaljevali, ampak kaj bomo prispevali mi? Mislim, da bo to zelo zanimivo za odbor Libe. Prvič, potrebe moških in žensk. Predstaviti bomo skušali, kako lahko z evropsko politiko načrtujemo na učinkovit način ustrezne ukrepe tako da bodo ukrepi dosegli tiste, ki jih najbolj potrebujejo. Nutno statistike glede enakosti med spoloma. Obstajajo določene razlike med statistikami nasploh in pa statistikami, ki zadevajo enakost med spoloma. Izvedli bomo skupno delavnico ali usposabljanje, potem pa tudi razvili pristop za določena področja. Do konca letošnjega leta vam bomo področje ali imenovalec pa bomo izbrali digitalizacijo. Ne toliko zaradi tega, ker je to prioritetnega pomena z vidika enakosti med spoloma. Mislim, da si želi tudi naslednje predsedstvo, bolgarsko predsedstvo, razmišljati o digitalizaciji tehnologiji z vidika enakosti med tako dalje. Vse to, kar zadeva moške in ženske. Dali vam bomo nekakšen upogled v to. S ponosom bi si želela povedati, da vsi direktori agencij, vključno z Aleksijem, torej vsi moški tudi, so se sporazumeli, ko smo se sestavili. Okay. <laughs> Tota no, tretje gre rado. Upam, da boste zdaj vsi slišali angliško tolmačenje. Torej, veselil se današnje izmenjave informacij in današnje razprave. In um, vidim, da imamo lepo zastopanost obeh spolov danes v tem odboru in panelu. Uh, Oba eh, govornika sta z nami delila teme, ki zadevajo vaše dejavnosti. Naj se najprej navežem na to, kar ste omenjali v zvezi z novimi instrumenti za boj proti kriminalu. Rekli ste, da bi morali najti nove instrumente, da bi lahko opredelili kibernetska kazniva dejanja. Prav tako ste omenili javno-zasebna partnerstva. To je dober ukrep, vendar menim, da ne zadošča. Ali imate še kakšen ukrep v mislih? Ali eh, razmišljati še o čem drugem, še o kakšnem orodju, s katerim bi lahko odkrivali kibernetski kriminal? Omenjali ste tudi zdravje na delovnem mestu, pa tudi notranje standarde. Ali imamo potrebno opremo posod, da bi lahko preiskali in merili ta pojav? Uh, kajti zelo pomembno je, da nimamo zgolj pred pravil in predpisov, temveč imamo tudi ustrezno potre, opremo. In kar zadeva enakost spolov, se seveda strinjam z vami. Še preden sta to omenjala, sem opazila, da nimamo veliko, uh, uravn, ve, velike uravnoteženi spolov na tej fotografiji. Vedno sem uh, se zozemala za enakost spolov povsod, vedno, vedno menim, da lahko to doda uh, neko vrednost antropološko gledano imajo ženske določene prirojene lastnosti in menim, da so koz vsakršni službi in menim, da bi morali iti v smeri večje zastopanosti, enakovredne zastopanosti spolo, tako da bomo imeli tudi več različnih lastnosti. Torej, vesela sem, da ste omenjali to, da boste dobili sedaj še eno članico, vesela sem tudi uh, vaše namere glede sodelovanja z odborom Libe, kajti na ta način bomo lahko državljanom naših domačih eh, državah povedali vsem, kaj se dogaja in s tem bomo krepili proevropski odnos. Hvala. Thank you very much for... Gospod Boni, agencijami. Zdaj je ta problem veliko bolj nazoren in uh, opredelili se tudi prioritetne naloge za leto 2018 in naslednja leta. Uh, vse te teme, ki ste jih predstavili, so vsekakor zelo pomembne in eh, tudi v odboru Libe, po mojem mnenju, moramo. Težen, da ste predstavili večdimenzionalne dejavnosti in ukrepe in da ste to storili na zelo celovit način. Tri komentarje bi imel, ki pravzaprav bolj letijo na e MCDDA, kajti na določenih prejšnjih področjih sem bolj sodeloval uh, s Eh, e mcdda. Prvi moj komentar se navezuje na rabo novih tehnologij širjenja drog prek digitalnih kanalov. To je seveda zelo nevarno, nekaj posem novega je to in potrebno je, da to razumemo in da ugotovimo, kako se s tem mogoče spopadati. Drug moj komentar je povezan s vprašanjem drog drug med uh, momentom za to, da bi zapirali meje. Vsekakor potrebujemo politike, ki bodo namenjene migrantom in beguncem, ampak po drugi strani je zelo pomembno vedeti, potrebno je imeti analizo, kajti to je povezano tudi z stanjem zdravja tih uh, eh, migrantov in beguncev. In potem kot tretji, povezana je tudi s sistemom zgodnega ozaveščanja in opozarjanja glede drog in narkotskih uh, snovi. Ali bi lahko zelo na kratko opisali, kako tečejo te priprave? Hvala, gospod Boni, gospa Het. Tak so mykje in tak for en eh, mykje bra prezentacijon, even om ni inte hade so mykje tid po er. Um, Jag eh, skulle nämna det här med... Hvala za to predstavitev. Rada bi govorila o Darknetu. Nekateri ste omenjali Darknet, ker sem delala nekoliko na tej temi v okviru uh, svojega dela. To je pomembna tema. Ne smemo govoriti o enakopravnosti med spoloma zgolj v odboru za ženske, temveč bi to potrebovali v vseh odborih. V 14 letih sem se borila za to vprašanje v vseh odborih. Moram imeti vedno tudi to perspektivo enakopravnosti spolov. Imeli smo sicer boljše in slabše trenutke, vendar zaenkrat smo nekšne status okolja oziroma celo zadeve se poslabšujejo. Res je, da je več žensk na vodilnih položajih, vendar zadeve niso tako preproste. Torej, moramo paziti na to, da obstajate pritisk za to, da bodo ženske dobile tudi uh, pomembne uh, vloge. Kaj zadeva kvote? Mislim, da je to pomemben način, da to lahko dosežemo. Moje vprašanje pa je vprašanje statistik spolov. Če sem prav razumela, je treba preučiti te statistike. To se mi zdi pravi pristop. Thank you, Mrs. Head. Amberg, torej. Okay, so first of all, Ja. Resnično sredstvo in tudi za eh, preprečevanje nadlegovanja spolnega, pa tudi drugačnega. To, kar nameravamo storiti in o tem smo že govorili z drugimi agencijami EU, kajti na tem področju dejansko lahko sodelujemo, je, da bomo kot organi EU sledili okviru. Veste, da so bili eh, pravilniki in postopki že opredeljeni, ampak to, na čemer nameravamo delati zdaj, zadeva bolj eh, ukrepe mehke narave. Kot pravite, imamo zaupne svetovalce. Vse agencije jih imajo, ampak to, kar bomo zdaj storili. Naša narava je, da smo nekoliko bolj uh, senzibilna agencija za enakost spolov, zato pripravljamo bolj eh, strokovno opredeljena usposabljanja za naše svetovalce. Tako da prihaja do več izmenjav eh, glede eh, pristopov in zmogljivosti med njimi. Potem se sedaj pogovarjamo o kadrovskih virih, namreč pripravljamo nekatere notranje dokumente o tem, naprimer kaj storiti, če govorimo o. o določeni, uh, ve, uh, določeni vest, nezavestni naklonjenosti ali nagibanju k nečemu ali podzavestno ali nečemu nasprotuješ ali pa nekaj hvališ. Skratka, ne gre za to, ki so nam zdaj na razpolago na dobri poti. V poročilu pa lahko preberete tudi bolj podroben seznam dejavnosti, ki jih pač ne bom sedaj bral. Uh, Kar zadeva vprašanje gospoda Bonja, drugo njegovo vprašanje se je nanašalo na uporabo drog pri beguncih in migrantih. 28. novembra lani, ko smo udeleženih več kot 45 držav, skoraj da 50 držav se je torej zbralo tam za tematsko razpravo o migracijah in zdravju. Vsekakor obstajajo teme, ki so uspeli. Tako da ja, ob 11. začnemo s postopkom glasovanja. morning, colleagues. Let's uh, continue. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Nadaljujmo z današnjo sejo. Nadaljevali bomo z glasovanjem. Najprej imamo pri sebi dosje, ki, za katerega velja poenostavljeni postopek koordinatorji Libe so se na sestanku 11. januarja odločili, da je treba glede eh, samodejne izmenjave podatkov glede registracije vozil na portugalskem na podlagi sklepa prum je sedaj svet pripravljen sprejeti izvedbeni sklep glede lansiranja samodejne izmenjave podatke, kar zadeva registracijo vozil na portugalskem. Torej, glede tega naj bi se obravnavalo, to naj bi se obravnavalo v enostavljenem postopku in besedo dajem takoj gospodu Kurau, ki je bil poročevalec za to dosje. Izvolite. Hvala na kratko. Eh, s tem sklepom, da svet možnost izvajanja po sklepu izprima. Eh, gre za to, da omogočamo portugalski, da izmenjuje podatke o registraciji vozil. Portugalska je pravilno prevedla v svojo zakonodajo eh, določbe glede uh, Eh, varstva podatkov. Eh, lani je parlament eh, dobil čas za to, da poda svoje mnenje in po pojastalnem postopku smo pripravili svoje mnenje po členu 50 in mislim, da to lahko obravnamo tudi na glasovanju na plenarnem veselju uh, februarja. Mislim, da moramo uh, tu po, podati podporo in s tem omogočiti izmenjavo podatkov skladno z sklep sveta brez predlog spremembo. Ali kdo ogovarja? Če ne, potem je s tem predlagani postopek odobren. Hvala. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem glede vzpostavitve centraliziranega sistema za identifikacijo držav članic, ki imajo TCN. Tukaj bi dala besedo najprej poročevalcu ali želi bes, besedo gospod Dalton, izvolite. Ja, zelo hitro bom, kaj ti vem, da bi vsi želeli zahva, uh, začeti z glasovanjem. Zahvaljujem se vsem poročevalcem Senci za vse delo. Mislim, da so politične skupine vse se premaknile z prvotnih uh, stališč, tako da mislim, da je sedaj svežen kompromis predvsej dober. Hvala vsem za delo in veselim se glasovanja. Hvala. Thank you, Mr. Dalton. Now... Hvala, gospod Dalton. Prav, pa začnimo z glasovanjem. Najprej predlog so nebe 47, glasujemo. Glasujemo elektronsko, kajti to je glasne, eh, la, lažje. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. 117. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Ali deluje? Je kakšna težava? Predlog se ne bi 118. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog se ne bi 119. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 10. Glasujmo. Konec glasovanja sprejet. Predlog spremembe 121. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 122. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. To pomeni 172. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 16. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 17. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe je 134. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 135. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 136. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 18. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 137. Glasujmo. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 138. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 139. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 140. Glasujmo. konec glasovanja. Sprejet. 141, 142 in 143 so identični, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejete. Predlog spremembe 144 in 145 glasujemo. sprejeta. Nadaljujemo s predlogom oziroma s kompromisom 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeti. Predlog spremembe 153. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s 154. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Se pravičujem, zavrnjen je bil. bil, zamotila sem se z drugim. Nadaljujemo s predlogom s premembom 166. Glasujemo. Ja, ta je identičen 167, pravi imate, tako da glasujemo o njih skupaj. Konec glasovanja. Še nekdo bi moral glasovati iz vrste LS. Znova bomo glasovali. Lepo prosim, da glasujete o predlogih spremembe 166 in 167. Glasujte. Konc glasovanja. Sprejeta. Predlog spremembe 169. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog smo imbe 172. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo s predlogom spremembe 178. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 125. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 185. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 186. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 187 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo s 188 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 193 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 194. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem nadaljujemo 199 in 200, ki sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog spremembe 201. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 202 in 203. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 204 in 205, identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 206 in 207. Glasujemo. Predlo eh, konec glasovanja. Sprejeta. 208 in 209 sta identična. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeta. 210. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 211. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 212. 212. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dvesto trinajst. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 214. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 6b. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6c. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 6D glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 234 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 235 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 236. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 29. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 237. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvesto osemintrideset, aha, to je lingvističen predlog, se mi tu ni glasovanje, gremo na dvesto devetintrideset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 240 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 241 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 243 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 244. Glasujemo. Sprejeto. 245. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 246. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 247. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 254. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 2. 262 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 263 in 264 identična sta. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 265 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 266. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 267. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 268 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 269 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 270 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 271 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 272 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 273 glasujemo. konec glasovanja sprejeto 274 in 40 sta identična, glasujemo o obeh. Konec glasovanja sprejeto 200 oziroma kompromis 7 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 282. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 283. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 284 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 43 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 285 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 286 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 288 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 289 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 291. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 290. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto sedaj pa 292 in 293 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 44 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 294 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 295 eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 296 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 297 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 298. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 300. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 301. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 302. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 303. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Budget 2. Mnenje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 303. 306. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 309. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Budget 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Budget 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Budget 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Budget 6. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 310. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 311. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Budget 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 312. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa 313. Glasujemo. Prvi del. oziroma ne glasujemo skupaj, torej 313 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 314 in budžet 8 skupaj glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 315 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 316 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 319 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na uvodne izjave. Predlog smembe ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 49 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dve glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tri. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 4. Glasujemo. konec glasovanja. Sprijeto. 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Gremo na 57. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno spet v dveh delih. Najprej prvi del glasujemo. Zavrnjen drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja je zavrnjeno. Šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 59. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 62. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 63. 63, kolegi, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 79 in 86 glasujemo. Konec glasovanja. Glasujemo.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 Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 93. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 94. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 99 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 100. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na 101. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 102. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 103 in 104 sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 105. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 106. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 107. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 108. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 109. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 111. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na 112. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 113. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 114. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 115 in 116 sta identična. Glasujemo obeh. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali poimensko. Končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj še glasujemo o, o sklepu za začetek glasova, eh, pogajanj. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto čestitke poročevalcu. Sedaj prejmo naprej. Osnutek mnenja o inteligentnih prometnih sistemih. Poročevalci gospa Grapini bi kaj povedali? Ne. Le glasujmo. Prav. Najprej kompromis. Ena. Glasujemo. Agrapini bi kaj povedali? Ne. Le glasujmo. Prav. Najprej kompromis ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog svojim je 14. Ne o drugem delu 12. Torej 14 tako mi pravijo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17. Sprejeto. Gremo na 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeni so. Predlog spremembe sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa bomo. Hvala, dragi kolegi, za vaše sodelovanje. Mrs. Kudrick, I see her. So we can continue. I will ask uh, my dear colleagues to leave the room. Prosim, spoštovane kolege in kolegice, da zapustite sejno dvorano. Tisti, ki želite to storiti, seveda lahko ostanete z nami, ampak v vsakem primeru prosim, da zasedete svoje mesto. Lahko nadaljujemo z naslednjo točko, saj. Under report 216, under... Gre za letno poročilo za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, boj proti goljufijam. Tako da bomo lahko nadaljevali z delom. 27. julija 2017 je Olaf objavil letno poročilo o zaščiti interesov EU in boju proti goljufijam. Poročilo zajema ukrepe, ki jih sprejema Evropska komisija in države članice v boju proti goljufijam in obenem v poročilu so navedeni rezultati na, na naše pristojnosti. Gre večinoma za ukrepe kazenskega prava. To leto je bila poročevalka za to mnenje gospa Kodricka, ki bo predstavila osnutek mnenja. S temi besedami se obračam na gospo Kodricko. Še enkrat vse lepo prosim, da nadaljujete s svojimi. So, Barbara, please, the, the, the... Barbara, izvoli. No, <clears throat> opinion. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsedujoča. To je moje mnenje glede osnutka poročila gospoda Žila Parnjoa julija 2017. In menim, menim, da bo poročilo Evropskega parlamenta koristno prispevalo končnemu predlogu resolucije glede te teme. Obenem bo to prispevalo tudi k razpravi o tem vprašanju. Več točk je pomembnih po mojem itvi med pristojnostmi OLAFA, Eurojusta in pa EPPO-ja, zato da bi se izognili temu, da bi se pristojnosti podvali. Morda bomo s povdarjanjem specifičnih pristojnosti EPPO-ja prepričali tiste države članice, ki se niso bile pripravljene. In naša vloga, vloga evropskih poslancov je, da postanemo varuhi te avtonomnosti. Evropski parlament mora to da Evropska komisija ne bo več objavljala Evropskega poročila o boju proti goljofijam oziroma korupciji. Vsako leto naj bi dobili takšno poročilo. Nadziranje korupcije in javnih upravnih procesov ni dovolj. To je napad zelo pomembno. Pri goljofijah DDV se premoženje prenaša, metljak se vrti kar naprej in na ta način ogroža finančne interese Evropske unije. Vsako leto čezmejne goljofije na področju. Najlepša hvala, gospa Kodricka. Zdaj pa bo dobila besedo gospa Kiniči, ki je bila pri tem, da se je gospa predsedujoča. Lepo se zahvaljujem gospej Kodrički za vse trud, ki ga je vložil. In tesno spremljam najnovejše dogodke pri doseju PIF. Ta direktiva je še kako pomembna pri opredelitvi tistih glavnih vidikov, ki so škodljivi za finančne interese. Veliko pozitivnih korakov naprej, najprej z sprejetjem direktive PIF, potem tudi z direktivo o vzpostavitvi EPPO-ja, Evropska unija si je po mojem mnenju končno zagotovil skrbel za nadzor narodnih jurisdikcij. Seveda upamo, da bodo ti instrumenti začeli veljati čim prej. Še enkrat pa moram ponoviti, jasno v vseh državah članicah. Upam pa, da bo sodelovanje bolje potekalo v prihodnosti in upam, da se bodo države članice temu organu pridružile poznaje. Najlepša hvala, gospa Kudricka, da ste ponovno upozorili na to, da je treba oblikovati jasna pravila glede sodelovanja OLAF-a, Eurojusta in je proti to vršni goljufiji in škodi za finančne interese Evropske unije, moramo zagotoviti dobro sodelovanje med institucijami, poskrbeti moramo za to, da bomo čim bolje izkoristili vse vire, ki jih imamo na voljo. Upam, da bodo pri tem vprašanju vsi zelo dobro sodelovali. Tudi sama bom predložila nekaj predlogov sprememb. Na ta način pa bomo lahko prispevali tudi k delu kolegov iz odpora KONT. Hvala, gospa Kniči, gospa Makovej. Um, uh, Najlepša hvala, predsedujoča. Tudi jaz lepo pozdravljam osnutek mnenja poročevalke. Vedno sem podpirala direktivo o finančnih interesih Evropske unije, pa tudi vzpostavitev EPPO-ja. Sem bila tudi članica ekipe, ki se je ukvarjala z oblikovanjem uredbe EPPO. Obe pobudi sta pomembni za boj proti goljofijam, za boj proti. Je zelo pomembno, da direktiva PIF zajema tudi goljofije na področju DDV-ja. 10 milijonov evrov previsok. In upam, da bo Evropska komisija po izvedbi ocene učinka julija 2022 ta pravi poskrbeti za to, da jih lahko zaščitimo. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Najlepša hvala. Hvala, gospod Kovej, tekom zadnjega mandata Evropskega parlamenta. Takrat je bil še posebej pomemben pri tem delu odbor Libe. Cecilija Malmström, torej, to treba izvajati na ravni držav članic, treba je poskrbeti za čim boljše pravosodno sodelovanje in ne na zadnje, so v situacijo upleteni ogromni zneski denarja, ki ujidejo ne le davčnim sistemom držav članic, ampak tudi ustreznemu cem in zmanjševanju vrzeli proti goljofijam in pri tem še kar naprej ustrajajo. Mislim, da se lahko nekaj naučimo. Je namenoma na voljo nekem neverskega prostora za to, da se lahko pokrije možnosti agresivnega davčnega načrtovanja in davčne utaje. Ter prav tako je treba razširiti obseg sodelovanja. Ter vključiti o izvajanju strategiji, ter vse pobude, ki še nastajajo. Zakaj je še treba poskrbeti za večjo učinkovitost evropskega javnega? učinkovitih orodij za sodelovanje organov odkrivanja